vrnjen. Približno 30 glasov razlike je bilo, torej žal mi je, da tega niste videli na velikem ekranu. Prosil bom ustrezno tehnično službo, da to preveri zato da boste lahko vsi videli rezultate. Hvala, gospa Beres, da ste nas na to opozorili. E, torej, predlog sklepa v številčni sestavi stalnih odborov. E, torej, e, tu glasujemo o prvem predlogu, kdo je za, kdo je proti. Izjastjene. Kdo se vzdrži, sprejeto. Ali želite, da preverimo elektronsko? Dobro, potem preverjamo.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 Torej, s tem smo sprejeli dnevni red. Prosim. Hvala, predsedujoči. Imam samo eno pripombo. Torej, v moji politični uh, stranki oziroma v uh, našem hodniku, torej, kjer se nahajamo mi in FDD, um, zvonec ne dela. Torej, prosim, če to lahko popravite. Absolutamente si. Absolutno bomo preverili. Bomo takoj uh, poslali tehnično službo, da preveri, kaj se je zgodilo na tehnični ravni dobro. Eh, torej, glede dejavnosti malteškega predsedstva, ki je naslednja točka dnevnega reda, prosim, da prejdemo na to točko. Is there?